pogoje za podatkovne storitve, za moderne telekomunikacijske storitve in druge s tem povezane storitve. Te bodo še boljše kot v ZDA in pa na kitajskem. Ampak zato bomo morali vedno znova pritisniti tudi v naslednjih letih. Uh, odločitev, ki smo jo sprejeli sedaj, daje možnost evropski industriji, celotni evropski industriji, ne gre samo za telekomunikacijske storitve, uh, m, gre za pogoje celotnega uh, gospodarstva. In uh, s, te, s to odločitvijo o uh, odprtju frekvenc bomo lahko uh, sprejeli pomembne ukrepe za prihodnost. Mislim, da bi lahko bili bolj uh, uspešni uh, ko je šlo za pravila konkurence. Lahko bi dosegli več tudi na drugih področjih. Ampak, eh, ko se ozrem nazaj po teh eh, pogajanjih, moram povedati, da sem hvaležen za sodelovanje med političnimi skupinami in eh, zahvaljujem se tudi predsedniku Rojlu, ki je sodeloval v trialogu. Tudi v trialogu je bil um, trden predsednik, ki je dosegel svoje rezultate. Upam, da bomo dosegli dober dogovor. Thank you. Hvala lepa, kolega Hökmark. Glasujemo elektronsko. Gre za um, celotno besedilo. Glasujemo. Joj, nekaj ne deluje. Ja, moment. Moment, moment. Samo trenutek. Že gre. Uh, du musst mal, da kennt Johansson, der hat seine Karte. Das Johansson, das.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 We have a problem, but Mr. Tsoulakis has uh, a problem with the card. Uh, kolega ima problem z uh, glasovalno kartico. Torej, k rezultatu moramo dodati še tri pozitivne glasove. Tri naprave ne delujejo dobro, se pravi, rezultat je dejansko še boljši. Sedaj pa moramo glasovati še o pismu, ki ga moram sam podpisati. Gre za pismo polskemu predsedstvu. Kdo glasuje za, dobro, proti? Hvala. Dobro, potem uh, je to sprejeto. Sedaj pa točka napadi na informacijske sisteme in razveljavitev okvirnega sklepa sveta. Dokumente imate v vaših dosejih. Začnemo z predlogom spremembe 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 46 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejet, devet za, proti, vzdržani sprejeto, petdeset za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis dve za, proti, vzdržani sprejeto, enajst za, proti, vzdržani sprejeto, petinpetdeset za, proti, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto 25 za, proti vzdržani. Zavrnjen 26 za, proti vzdržani. Zavrnjen 27 za, proti vzdržani. Zavrnjen kompromis 6 za, proti vzdržani. Sprejeto 30 za, proti vzdržani. Sprejeto 31 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. Pet za, proti, vzdržani, sprejet, 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti,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 proti vzdržani sprejeto. Glasovanje o celotnem besedilu glasujemo elektronsko. Jol. And closed. Konec glasovanja. 49 glasov za, en vzdržan glas, vse naprave so delovale. Zakaj rezultat ni prikazan na ekranu? Kolega Elo. Kolega Eler, samo dva stavka. Govorimo o kibernetski varnosti. In prvič smo se ukvarjali z pravnim okvirjem v Evropi v zvezi s tem. In obstaja ena številka v vseh državah članicah. Lani smo imeli samo 32 kibernetskih zločinov, ki so prišli pred sodišče in samo v enajstih primerjih smo dobili sodbo. In to prvič v času koordiniranega prizadevanja, da bi se bojevali proti kibernetskemu kriminalu. Dobro je, da smo omejili pred poročilo na uh, zakonodajno delo odbora. Odbor Libe se je odločil, da bodo sprejeli vse naše predloge sprememb tudi v svojem poročilu. Dobro, nimamo več uh, drugih govornikov na to temo. Uh, avtorju Kristanju Ehlerju čestitamo. Sedaj pa točka štiri gre za vpliv finančne krize na obramne sektorje držav članice EU. Kolega Tošenovski, kompromis ena za, proti vzdržani. Sprejeto. Komprom... Ne, oprostite, gre za amantma pet za, proti vzdržani. Sprejeto. Proti vzdržani. Sprejeto. Cen, suštimo. 14 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 15 za, prvi del. Proti. Vzdržani zavrnjeno, drugi del za. Proti. Vzdržani sprejeto, kompromis 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto, 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto, 18 za proti, vzdržani sprejeto, kompromis štiri za, proti, vzdržani sprejeto, 30 z ustnim predlogom spremembe za, proti, lahko vidim še enkrat za, proti, sprejeto, 32 za, 32 za. Pri meni je zapisano, da predlog HRMB 29 postane brezpredmeten. Yes, okay. 32, 32 za, proti, ostalo, še enkrat za, proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani. Še enkrat, predlog spremembe je 45 eh, za. Um, elektronsko bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o trotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. Čestitamo kolegu Tošenovskemu. Rezultat je jasen. Sedaj pa točka 7 na dnevnem redu, sprememba večletnega finančnega okvira 2007-2013. Tudi v zvezi s tem imamo glasovalni seznam. Eh, poročevalka je kolegica Sartori. Predlog sprememba 1 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno, dva za, proti, vzdržani zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto, šest za, proti, vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, osem za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 za. Želite, da preverimo predlog spremembe 10? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. za majhno večino zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromise 2 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za. Oprostite, gospod Tikal. Uh, Hvala lepa. Želim povdariti, da gre za prihodne možnosti financiranja projekta ITER in preden glasujemo, bi morali slišati mnenje komisije. Um, komisija lahko nekaj pove o možnosti analize naslednjega obdobja financiranja ITER eh, iz tako imenovanih projektnih obveznic. Želim si, da bi komisija pred glasovanjem nekaj povedala o tem. Dobro, bomo najprej končali glasovanje, na to pa lahko prisluhnemo komisije. To je sicer nekoliko nenavadno, ponavadi glasujemo. To bi morali narediti pred začetkom razprave. No, če kdo govarja, potem se moram držati pravil 23. A smo že glasovali? Oprostite, 24. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalki. S tem smo opravili tudi to točko na dnevnem redu. Za glasovanjem smo končali. Zahvaljujem se vsem skupaj in se opravičujem kolegici, da sem se moral držati pravil. Dobro bi bilo, če bi sedaj nadaljevali z razpravami, ampak eh, to bo možno samo, če bo, eh, če bo dovolj miru v dvorani. Kolege in kolegice, ali bi lahko svoje pogovore vodili zunaj dvorane, tako da tisti, ki morajo voditi sejo, um, da jim ne bo treba kričati. E to preprosto ni možno. Kolegi, prosim vas, nadaljujte s pogovori zunaj dvorane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 Začnimo s točko gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih eh, omrežjih. Gre za prenovitev in besedo dajem izključno kolegici Nibler, kar pomeni, da drugi ne boste dobili besede. Dobro bi bilo, če bi prisluhnili. Dobro bi bilo, če bi lahko izpolnili oba pogoja. Kolegica Nibler, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegi in kolegice, danes imamo prvo obravnavo eh, predloga komisije o uredbi gostovanje 3. Eh, rada bi podala uvod in zanima me tudi vaš odziv. Preden eh, spregovorim o vsebini predloga komisije in preden podam svojo oceno, bi želela podati naslednjo pripombo. Veste, da se že dolgo ukvarjamo s temo gostovanja. Leta 2007 smo sprejeli uh, uredbo o gostovanju 1 in takrat smo prvi zastavili zgorne meje za cene, za uh, dohodne in pa odhodne klice. Leta 2009 smo te zgornje meje cen razširili z uredbo eh, gostovanja 2. Takrat se je to razširilo na eh, podatkovne prenose in pa na sporočila SMS. Eh, sedaj pa. Um, Sedaj lahko um, računamo maksimalno 39 eh, centov za izhodne klice, 15 za vhodne klice in eh, sporočila ne smejo več stati več kot 11 eh, centov, ko gre za prenos podatkov, pa je meja 80 centov. To smo sklenili leta 2007. Zakaj? Ker smo ugotovili, eh, da eh, so cene v Evropi veliko previsoke. V vseh 27 eh, državah članicah so bile te cene previsoke, če smo morali v tujini telefonirati ali pošiljati sporočila in to je nesmisel, glede na to, da smo ustvarili notranji trg za telekomunikacijske storitve oziroma smo ga, smo ga želeli uresničiti. E, danes je situacija boljša zaradi ured gostovanja 1 in 2. E, cene klicev so za 46 odstotkov niže kot pred začetkom veljave uredbe, ampak vseeno so cene še vedno visoke, zlasti pri prenosu podatkov in zato je dobro in prav, da je komisija z predlogom za uredbo gostovanje dve, eh, tri, oprostite, eh, naredila naslednji korak eh, k temu, da se dosežejo uporabniku prijazne cene. Vsi veste, da bomo poleti naslednje leto da se bo iztekla veljava ured gostovanja 1 in 2 in zato moramo, če želimo, da ostanejo cene ugodne za naše Eh, državljane, moramo pri eh, obravnavi uredbe gostovanje 3 postopati hitro, tako da ne bo ostala vrzel eh, in da bo uredba gostovanje 3 začela veljati neposredno po izteku veljave gostovanje 2 in 1. Sedaj pa vsebina predloga komisije, ta predvideva nekaj novega. To uredbo smo sprejeli ne zato, ker bi mislili, da so zgorne cene nekaj krasnega. Cilj je bil ta, da smo želeli ustvariti eh, dobre konkurenčne pogoje in analiza iz zadnjih eh, let kaže na to, da tega cilja še nismo eh, izpolnili, nismo, ugotovi, nismo uspeli um, privlačiti več ponudnikov na trg in zato pozdravljam predloga komisije, ki ohranja zgorne meje cen. Uh, in uh, ki želi postaviti zgornje meje za prenos podatkov ne samo pri viru, ampak tudi za porabnika. Komisija je kot novost predlagala to, da bi sprejeli tudi strukturne ukrepe, tako da bi omogočili dostop na trg tudi zunanjim ponudnikom, Eh, ta predlog se mi zdi zelo dober, eh, moramo pa si ogledati, kako se lahko sedaj ta predlog eh, izvaja v realnosti. O tem bo potrebno še intenzivno razpravljati, ampak tega problema se moramo lotiti pri viru. Poskrbeti moramo za to, da bomo ustvarili več konkurence na trgu, kajti naš cilj je, da ustvarimo enoten notranji trg, Eh, ne pa da to reguliramo z določanjem zgornjih cen. Komisija predlaga, eh, da bi še znižali zgorne cene, eh, zgorne meje cen in da bi izvedli tudi nekatere strukturne ukrepe. Kar se tiče zgornjih meja cen, se predlaga, da bi te veljale tako za mm, govorne klice, kakor za SMS do leta 2016 pa bi do leta 2016 bi naj te cene stalno upadale. Pri izhodnih klicih je zgorna meja za končnega uporabnika leta 2012 določena na 32 evrocentov, do leta 2014 bi naj padla na 24 centov. Uh, eh, 2014 pa bi naj uh, pristali pri ceni 16 evrocentov za SMS, uh, Eh, bi naj končali pri 2 evra centa na, ehm, pri izhodu in pri končnem uporabniku 10 centov. Eh, pri prenosu podatkov sem že povedala, da smo do sedaj imeli samo eh, veleprodajno raven. Sedaj pa smo dos, določili zgornje cene tudi za uporabnika. Ko gre za veleprodajo, bi naj do leta 2014 pristali pri ceni 50 evrocentov. Eh, za končnega uporabnika pa 10 evrocentov za uh, en megabajt. Komisija predvideva, da bi te zgornje cene začele veljati, uh, bile vzpostavljene do 1. junija 2016, če bodo dokrat, takrat uh, izvedeni tudi ustrezni strukturni ukrepi, te bom še podrobno opisala. Vse skupaj ureja tretji člen. Komisija tam predlaga, da bi Uh, upravljalci javnih telefonskih omrežij uh, omogočili ponudnikom virtualnih storitev dostop do javnega omrežja. Se pravi, govorimo tudi o temi ločevanja. Uh, to smo uveljavljali tudi na, drugem, na drugih področjih, na področju energije, na področju notranjega trga. In podobno bi se naj zgodilo sedaj tudi na področju telekomunikacij. V četrtem členu komisija govori o možnosti, da bi storitve uh, gostovanja um, in pa um, storitve omrežja ločili med seboj. Uh, toliko o temah uh, eh, zgorne meje cen in pa strukturni ukrepi. naj podam svojo oceno predloga. Dobro je, da smo se odločili za dvotirni pristop, ki ga, je brala, ki ga je izbrala komisija. Na ta način bomo vnesli več konkurenčnosti na trg. Danes zjutraj sem slišala uh, sem se, sem se mm, pogovarjala tudi z uh, udeleženimi stranmi in uh, pomembno se jim zdi to, da pri teh storitvah ustvarimo neko raven zaupanja, uh, kajti sedaj, ko grejo ljudje v tujino, preprosto včasih izključijo svoje telefone, saj jim je saj jih je strah, da bodo živeli šok, ko bodo na koncu dobili račun za te storitve. In zato mislim, da je dobro, da z eh, cenami in pa z strukturnimi ukrepi ustvarjamo neko zaupanje, tako da bomo lahko tudi na tem področju uresničili notranji trg. Ta je predpogoj za to, da eh, napreduje tudi digitalna agenda. Kar se tiče eh, zgornjih meja cen, če želite slišati mojo oceno, Zanima me tudi vaš odziv na to. Mislim, da na področju govornih klicev in pa sporočil SMS eh, predlog ni slab. Eh, seveda lahko izkoristimo še nekaj manevrskega prostora. Ampak zlasti, ko gre za prenos podatkov pri gostovanju, eh, si moramo ustvariti neko mnenje o tem, Tukaj se stališča nekoliko razhajajo. Sama mislim, da komisija ni bila dovolj ambiciozna. Mislim, da bi bil, dodaten, da bi bil potreben dodaten korak, tako da bi zmanjšali razliko med maloprodajnimi in pa veleprodajnimi cenami. Ampak, eh, kakor sem povedala, potrebno bo še razpravljati o podrobnostih mislim, da zgornje meje cen še naprej eh, potrebujemo, dokler ne bomo skozi strukturne ukrepe zagotovili, da bo konkurenca na trgu delovala. Kar se tiče strukturnih ukrepov, mi dovolite še dva stavka. Uredba razmišlja tudi o tem, kako bi lahko te strukturne ukrepe izvajali. Komisija ni predlagala konkretne tehnične. Um, metode izvedljivosti, želi ostati tehnično neutralna, ampak je pa nakazala na um, to, da bi dala um, prednost določeni temi, gre za temo single ali insol solution. Um, uh, postavlja se vprašanje, ali potrebujemo eno ali dve SIM kartici. Uh, potem uh, moramo najti tudi rešitev pri gostovanju, eh, ki bi bila podobna brežičnemu omrežju, če torej vstopim v omrežje novega ponudnika bi lahko lokalno izbrala novega ponudnika storitev. No, ko sem to prvič prebrala, uh, se mi je zdelo, da to ni naša naloga, da se ukvarjamo z vprašanjem dual sim uh, ali z drugimi tehnološkimi metodami. Pravzaprav je to naloga Bereka, komisije in pa drugih, ki lahko bolje ocenijo, kako se da tehnično izvajati to, kar smo zastavili kot cilj v uredbi. Uh, ampak eh, zdi se mi, da bi morali podpreti mm, eno izmed izbir, tako da bi potem z strukturnimi ukrepi lahko dobili um, uporabniku prijazno rešitev. O tem pa bo potrebno še nadaljne razpravljati. Eh, pomembno je to, da ustvarimo ustrezne konkurenčne pogoje, če bomo imeli um, uporabniku prijazne storitve, če bomo ustvarili dovoljšno stopnjo zaupanja, potem nam bo to uspelo, ne pa, bo, ne pa da nas bo še naprej strah, da nas bodo opeharili, če prestopimo mejo in začnemo tam uporabljati telekomunikacijske storitve. To je sedaj občutek številnih ljudi. Tukaj je potreben napredek. In še zadnja točka. Te, te točke se komisija ni lotila. Potem bom zaključila gre za vprašanje bil šoks ali šoka zaradi eh, računa, eh, gre tudi za trg zunaj meja Evropske unije. Tukaj je potrebno razmisliti, ali ne bi sprejeli eh, neke določbe, ki bi nas obvarovala tudi v primerih eh, šoka zaradi računa, ki se lahko zgodi, če potujemo zunaj meja Evropske unije, naprimer v Egipt, v Izrael ali v ZDA, da bi tudi tam ponudnike zavezali k temu, eh, da uporabnika opozorijo, ko naprimer prestopi znesek 50 evrov. Eh, pri prenosu podatkov. To je predlog, ki ga je podal Berek, pa ga komisija pre, ni prevzela, ampak meni se zdi predlog dober in a, eh, vesela bi bila, če bi ga odprla podprli tudi vi. Potrebno je razmisliti tudi o tem, eh, kakšne enote bi tukaj uporabili. Komisija predlaga kilobajt, megabajt. Ravno sem se pogovarjala s kolegom Inkštromom iz Zelenih. On meni, da bi morali govoriti samo o gigabajtih in dobro bi bilo, če bi mi vi povedali, kaj menite o tem. V glavnem, najprej želim vaš eh, feedback o uredbi gostovanje 3. Sama mislim, da smo dobili dober predlog komisije. Eh, ki pa ga lahko sami še izboljšamo. Eh, Cili so jasni, želimo stvariti konkurenčnost na trgu s pomočjo strukturnih ukrepov in vse skupaj je potrebno povezati z vprašanjem zgornjih meja cen, potrebno je ustvariti spodbude za to, da bomo motivirali tudi ponudnike storitev, za to, da se bodo odločili za vstop na trg. Potrebno je uh, ohraniti neko razliko med veloprodajno in pa maloprodajno ceno, ampak istočasno moramo ohraniti tudi zaupanje potrošnika v ta trg. Eh, sicer nam ta uredba ne bo pomagala. Toliko o vsebini, še nekaj o časovnici. Upam, da bom kmalo dobila nov osnutek oziroma da bom kmalo pripravila uh, prvi osnutek poročila, tako da bomo lahko tega obravnavali še pred eh, Božičem, morda 19. decembra. Eh, dobro bi bilo, če bi organizirali tudi mini predstavitev na to temo, tudi v luči tehnične eh, izvedljivosti. In moramo se odločiti, tudi o tem, kdaj bo rok za vložitev predlogov sprememb, kdaj bomo o tem glasovali. Uh, upam, da bo vse šlo uh, hitro. Uh, dogovor v prvi obravnavi ni nujno nekaj pozitivnega za nas, ampak cilj je ta, da začne uredba gostovanje 3 veljati neposredno po izteku veljave uredbe gostovanje 2, tako da bom si prizadevala za to, da bomo lahko še pravočasno pred poletnim premorom naslednje leto uh, Eh, poslali ustrezen signal našim državljanom doma, eh, da jim bomo lahko sporočili, da želimo delojoč notranji trg za mobilno telefonijo, SMS sporočila, prenos podatkov. Ehm, tako, toliko z moje strani. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, veselim se razprave in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala, Angelika Nibler še dve pripombi k eh, postopku. Eh, ja, 19. 20. decembra bi lahko uh, to spet obravnavali. Sekretarjat me je opozoril na to da bi lahko podali kratek rok za vložitev sprememb po uh, obravnavi tvojega osnutka, kajti eh, tukaj moramo poštevati tudi komisijo. Uh, no, uh, sam ne morem tukaj odločiti, to je predlog, ki je bil podan zato, da bi lahko postopali hitreje, ampak vse skupaj je odvisno tega, kolikšna je potreba po razpravi in ali je vse skupaj izvedljivo ali ne. Um, potrebujemo dovolj časa. pri tem eh, gostovanju, uredbi gostovanja 3, pravzaprav obravnavamo že znano temo, ne gre za nekaj novega in to je prednost. Zanima me, kako bodo eh, odreagirali kolegi skupine. Pilar de Pastillo. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. To je prvo skupno stališče o gostovanju, govorimo pa o pregledu te uredbe. Angelika je podala temeljit pregled predloga komisije. Mislim, da je predlog zanimiv. Še posebej, kar zadeva to, da bi dosegli napredek na področju kompetenc na trgu. Cene so se dejansko znižale. Vendar to ni vodilo do više stopnje konkurenčnosti zdi se, da smo dosegli sporozum o zgornjih mejah z operaterji, ampak to ni vodilo do više stopne konkurence. Ne bi se spuščala v podrobnosti, mislim, da bomo za to imeli še čas, imeli pa bomo tudi predstavitev. Potrebujemo strateško vizijo v zvezi z vsebino tega problema. roaming oziroma gostovanje bi moralo biti posvečeno oziroma se osredotočiti na prenos podatkov. Uredba gostovanje 3 nam mora dati neke vrste jamstvo. Prav tako se moramo nekako prilagoditi v smislu prenosa podatkov. Vse skupaj mora voditi v konkurenčen trg, zato moramo zagotoviti strukture, ki bodo to omogočale. Gostovanje moramo povezati z radijskim spektrom, o tem smo glasovali danes do povdan. Tako bomo imeli možnost za mobilne širokopasovne povezave, ki bodo omogočale visoke hitrosti za prenos podatkov. Najprej moramo urediti infrastrukturo, poskrbeti moramo, da bomo imeli konkurenčen trg v zvezi z gostovanjem pri govornih um, klicih in pri prenosu podatkov. Mislim, da je to tisto vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. V svetu smo priča velikanskemu napredku pri prenosu podatkov. zato moramo preučiti gostovanje na področju prenosa podatkov. Časa še imamo nekaj, ampak napredek je treba zagotoviti hitro. Mehanizem si moramo ogledati podrobno, zato da bomo ustrezno poskrbeli za trg gostovanja. Hvala. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem Angeliki Nibler za zelo podrobno predstavitev predloga komisije. V bistvu bom kratek. Z Angeliko sem delal na dokumentu Gostovanje 1. Opozoriti želim na to, da je takrat predsedovala našemu odboru trialog je bil zelo učinkovit. Uspelo nam je uresničiti stališča parlamenta v primerjavi z predlogom sveta, zato je bil rezultat dober. Sedaj imamo gostovanje dve in gostovanje tri, vseeno pa smo še vedno priča zelo visokim stroškom za gostovanje in to ne velja samo za prenos podatkov če sem čisto pošten, vsak z mobilnikom to ve. Skoraj nemogoče je razvozlati eh, račun ob koncu meseca za mobilne telekomunikacije. Pritisniti moramo na operaterje. Sprejeti morajo bolj uporabnikom prijazen pristop. Mislim, da moramo zagotoviti tudi boljše obveščanje o tarifah. Res je, operaterji včasih ponudijo agresivne ponudbe za to, da bi pridobili nove stranke, vendar pozabijo pa, poskrbeti za obstoječe stranke. Poskrbeti moramo, da bodo operaterji ugodnosti zagotavljali tudi za svoje stalne stranke, ne le da se borijo za nove. Kar zadeva predlog komisije, mislim, da predlog komisije gre v pravo smer. Govoriti bomo morali o določenih točkah, bolj specifično o tehničnih vidikih. Slišali smo tudi nekaj komentarjev v zvezi z analizo Bereka. Čas za to bomo še imeli. Angelika bo v zvezi s tem vprašanjem še morala sodelovati s poročevalci v senci. Na tem področju mislim, da bodo politične skupine dobro sodelovali, to sem omenil že na predstavitvi. V prejšnjem mandatu sem namreč eh, predsedoval predstavitvi na to temo. Poslanci zelo veliko gostujejo v tujih mobilnih omrežjih, zato prav gotovo podrobno poznamo namere operaterjev in kako zaračunavajo stroške. Komisija predlaga odprtje trga. To bi omogočilo novim akterjem na trgu in tudi manjšim operaterjem, da se vključijo v trg. Vprašanje je, ali bi to koristilo tudi večjim operaterjem. Imamo Vodafone, Orange, pa tudi druge. Ti večji operaterji so dejansko prisotni v vseh državah. Ko govorimo s temi operaterji, pravijo, da jim je notranji trg izredno všeč, ampak iz tarifnih razlogov želijo ohraniti nacionalne meje. Mislim, da moramo ohraniti pristop notranjega trga. preučiti moramo gostovanje, prenos podatkov in morebitne zlorabe. Pojavlja se tudi vprašanje tretjih držav. Če, na primer, obiščemo tretjo državo, potem so stroški drugačni. Številni evropski poslanci bodo to poznali, tudi sami so bili šokirani. To so problemi, ki jih moramo rešiti. Zavrniti bi morali tudi sporočila, ki jih dobimo od operaterjev in jih ne zahtevamo, pa vendar moramo za ne plačati. Sveda lahko zagotovim tudi dobro sodelovanje poročevalki mm, strani sebe in svoje skupine in upam, da bomo imeli dogovor v prvi obravnavi. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo nekaj svojih misli vam želim podati. Dobro je, da govorimo o številkah v zvezi z eh, uredbo o gostovanju. Možnosti so neomejene, zato mislim, da bomo do uredbe 15 morda končno ugotovili, da poslovni model gostovanja dejansko omogoča to, kar potrošniki pričakujemo od te storitve. Dobro, smo pa pri gostovanju 3. sodelujem z Angeliko že dolgo, ne samo v zvezi z gostovanjem ena, ampak tudi v zvezi z gospodovanjem dve. Takrat je bila predsednica tega odbora, uspešno je vodila trialoge in upamo, da se bodo storitve gostovanja izboljšale za evropejce. No, pa vendar smo sedaj tukaj. Čestitati želim komisiji, povedati moram, da bom ta pristop podprla, kajti to je prvi pristop, s katerim poskušajo uvesti tako imenovane strukturne ukrepe. Namen je zagotoviti konkurenco na trgu. Storitve dobre kakovosti po dostopnih cenah. To je čudovito, ampak podobne cilje smo imeli že v uredbah gostovanja 1 in gostovanja 2. V gostovanju 2 smo zaprosili za strukturne spremembe, komisija jih sedaj predlaga. Pristop je zelo zanimiv. Zelo lepo zveni, da imamo dvotirni pristop. Vedno imamo dva tira, ne samo enega. Ampak problem je, da oba tira vodita v isto smer. Tira sta prav tako usporedna in vse skupaj vodi v zmedo. Ločevanje zelo dobro. Videli bomo, ali bo to delovalo. Zveni sicer dobro, ampak videli bomo, kaj se bo s tem zgodilo. Omejitve cen, zgornje meje cen, to moramo povezati z ločevanjem. Upam, da se ne bomo spuščali v populistične razprave o tem, da bi znižali zgornje meje. Imamo določene težave z podatki. Namreč veleprodajne cene so se znižale, ampak maloprodajne cene so še vedno precej visoke. To je vprašanje, o katerem bi morali še govoriti in morda najti rešitev. Drugače samo malenkosti. Odločiti se bomo morali o tem, ali bomo sprejeli eno, enojne ali dvojne IMSI-je ali kombinacijo, kakokoli že. Pristop, ki ga bomo sprejeli, mora biti takšen, da ga bodo potrošniki lahko zlahka uporabljali. Namreč, če bo rešitev zapletena, potem bomo ostali pri statusu quo. Še nekaj mi ni čisto jasno. Če bomo podprli ločevanje, zakaj kot potrošnik ne morem kupiti storitev gostovanja v drugi državi in ne v državi, ki mi zagotavlja nacionalne storitve. Tega ne razumem. Ko sama slišim ločevanje in tudi potrošniki, ko bodo to slišali, bodo pričakovali, da bo to evropski pristop. V resnici dejansko razumem, zakaj tega ne morem, ampak če že govorimo o ločevanju, bi morda lahko preučili tudi možnost, da bi našli odgovor na to vprašanje. Toliko zaenkrat, kot običajno bom pozitivno sodelovala. Večinoma o tej temi govorijo isti ljudje in morda bomo skupaj s komisijo lahko pripravili kakšno novo briljantno zamisel. Hvala. Kolega Lambac. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Angelika, za zelo dober uvod. Ne bom ponavljal vsega, kar si povedala, bom pa povedal, da se strinjam z večino. Ne želim se spuščati v populistično dirko do dna, kakor je povedala Adriana, ampak preučiti moramo, ali so zgornje meje ustrezne. Moj največji pomislek je v zvezi z strukturnimi ukrepi in z vprašanjem veleprodajnih cen. Zanima me, ali res počnemo vse, kar je treba. Pri vprašanju veleprodajnih cen imam občutek in seveda gre za razliko med občutkom in dokazi, ampak imam občutek, da imajo operaterji kartelski pristop. Kaj to pomeni? Med seboj se dogovarjajo, da drug drugemu ne bodo škodovali. Pristop pa bi moral biti nekaj, s čimer se ukvarja komisar za konkurenco. Uporabljamo zgornje meje, zato, da rešujemo problem, za katerega menimo, da je kartelski dogovor med večjimi operaterji. To ni ustrezen način za reševanje tega vprašanja, vendar predstavitev, ki jo bomo imeli, bi morali izkoristiti za to, da poglobimo poznavanje eh, tega vprašanja. Če boljše opcije ne bo, kot jo predlaga komisija, potem to podpiram, ampak poskrbiti moramo za to, da preučimo vse možnosti morda lahko uvedemo še kakšne druge strukturne rešitve, ki bi jih lahko upoštevali. To lahko vključimo v besedilo. Seveda ne zato, oziroma ne smemo dovoliti, da bi bili potem pri prepozni, časovnica je zelo pomembna, vendar morda lahko predlagam govornika ali dva na tej predstavitvi, ki bosta preučila vprašanje veleprodajnih cen in konkurence. O tem bi morda lahko govorili. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti Angeliki Nibler za predstavitev. Veliko dobrega dela je upravila na to temo. Najprej opaska. Učinek tega, da smo uvedli zgornje meje cen očitno ni bil uspešen. Ni nam uspelo spodbuditi konkurence v tem sektorju. Glede na to, kar je povedal Filip Lambert, vidimo, da cene operaterjev pristanejo nekje pri zgornji meji. Zato nam ni uspelo spodbuditi konkurence v tem sektorju. S tem smo lahko razočarani. Kolikor pa vem, je količina prometa na podlagi govornih sporočil ostala statična. Daleč nazaj smo se podali na to pot v zvezi z gostovanjem ena, ampak takrat smo upali, da bodo s tem, ko bodo operaterji morali zaračunavati niže cene, ljudje več uporabljali storitve gostovanja. To se ni zgodilo. Mimo grede, gospodu Goebbelsu želim povedati še nekaj tukaj govorimo o prednostih za potrošnike, ne za evropske poslo poslance. Industrija nas obtožuje, da želimo cene znižati zase, ampak ne, mi želimo to storiti za svoje voljivce, ne toliko zase. Strinjava se. Podobno kot velja za koncept ločevanja, sam to imenujem doma in na tujem drugi imenujejo to drugače, ampak upam, da bo to vodilo v višjo stopnjo konkurence. Enako velja tudi za ločevanje med glasovnimi sporočili in podatkovnimi um, sporočili oziroma prenosom podatkov. Konkurenca bi se morala tukaj pojaviti. Angelika Nibler je omenjala šoke zaradi previsokih računov. To se lahko pojavi vsakemu, naprimer, ko se potrošnik uh, poda na potovanje v tujino. V izvirni zakonodaji sem želel zagotoviti, da bi operaterji opozorili potrošnike, ko je račun previsok ali ko bodo začeli uporabljati storitve gostovanja. Mislim, da je načelo kaviat emptor, s tem bodo imeli tolmači prav gotovo težave. Torej, kupec mora biti pozoren, to je zelo pomembno načelo. Ljudje morajo biti odgovorni za svoje odločitve in za to, kaj kupijo in česa ne. Imam pa predlog v zvezi s tem. Kako bi lahko potrošnike zaščitili pred tem? Namreč, potrošnikom bi morali omogočiti, da se pritožijo Bereku ali nacionalnemu regulatorju, komorkoli že, če imajo občutek, da so jim bili zaračunani previsoki stroški. Res je, težko bomo opredelili previsoke stroške, ampak če je kdo že bil žrtev tega, prav gotovo ve, o čem govorim. Podal bom še bolj radikalen predlog, ampak čez minuto ali dve. V zvezi z gostovanjem pri glasovnih pogovorih. Tako bi lahko zagotovili disciplino med operaterji, ne da bi zagotovili zgornjo mejo cen. Moj radikalni predlog pa je, da se mi zdi, da v zvezi z gostovanjem pri glasovnih sporočilih to ni delovalo. Imam pomisleke pred tem, da posredujemo na trgu in da določamo cene. Mislim, da to ne vodi v konkurenco. To je upravičeno, če pride do zlorabe trga, kakor je veljalo pri um, zaračunavanju storitev gostovanja med operaterji prej, ampak mislim, da bi sedaj morali to še enkrat preučiti. Morda bi lahko razmislili o tem, da bi operaterjem dali drugo možnost, tako da bi odstranili zgornje meje pri gostovanju v zvezi z glasovnimi sporočili, ob ene pa bi uvedli ločevanje. Potem bi jim dejali, da rekli ste, da ste lahko konkurenčni, oni sicer vedno odgovarjajo, da bi lahko bili konkurenčni, ampak imajo sedaj zgornje meje. Za neko obdobje pa bi lahko rekli mi, dobro, ne bomo imeli zgornjih mej, ampak če ne boste začeli konkurenčno um, tekmovati na trgu, potem bomo zopet uvedli zgornje meje. To bi bil alternativni pristop. Zdi se mi namreč, da nismo bili uspešni in spuščamo se po poti vedno večjih intervencij na trgu in vedno ostrejših zgornjih mej za cene in mislim, da to ni v skladu z ciljem o enotnem trgu. Hvala. Thanks. mislim, da je predlog z več vidikov dober. Jasno, rešuje to absurdno situacijo, ki trenutno velja na trgu gostovanja. Vod gospe Nibler je prav tako bil zelo dober. Kar zadeva strukturne ukrepe, tudi tukaj velja enako. Dobro je, da imamo tega več, po drugi strani pa moramo prisluhniti dvomom, ki smo jih slišali dvome je izrazilo več poslancev danes dopoldan. Videti moramo, kakšne so naše možnosti. Možnosti, da bi zagotovili dejansko konkurenco na trgu. Da vidimo, kako učinkovit je trg. Drugače ne bomo dosegli veliko. Če se ogledamo zgornje meje cen, jasno je, da morajo te biti čim nižje, veljati pa bi morale tudi za uporabnike pametnih telefonov. Pripraviti moramo pravila, ki bodo prilagojena mobilnemu brskanju po spletu. Pravila, ki jih ne bomo uporabljali samo danes, ampak tudi v prihodnosti. Osredotočeni moramo biti na prihodnost, ne pa, da preučujemo, kako so stvari delovale pred dvema ali tremi leti. Nekaj pomisle, ko imamo v zvezi s tem. Če bi izvedli oceno o tem, kako se pripravljajo predloge za zgornje meje cen za potrošnike, mislim, da bi ugotovili, da je zgornja meja cen previsoka. Če govorimo o uporabi enega gigabajta, potem bi to stalo 900 evrov in 22 centov in cene bi se potem ustrezno nižale, ampak vsekakor menim, da to ni ustrezna raven cen v družbi, ki se na tem sektorju tako hitro razvija. Strinjam se z gospodom Goebbelsom, ko je govoril o nekoliko širšem pristopu, zato da bi upoštevali tudi vidik potrošnikov. Ne gre le za cene, ampak gre za to, kako te obravnavajo kot potrošnika. Zelo dobro bi bilo, če bi dejansko lahko razve, razvozlali, kaj sploh piše na računu, ki ga dobimo konec meseca. Ko govorimo o tej storitvi, bi morali bolje poskrbeti za potrošnike. Tudi logika argumenta za zgornjimi mejami cen je, tako se vsaj zdi, nekoliko napačna. Oziramo se v preteklost, namesto da bi se ozirali v prihodnost. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejansko smo lahko razočarani nad razmerjem, razmerami na tem trgu. Sedaj gledam gospoda Rodeja, ki prihaja iz, ki prihaja iz Danske. Če bi ga obiskal v Köbenhavnu, in potem poklical na švedsko, potem bi to bilo zelo drago. Tudi če bi brskal po spletu, bi me to zelo veliko stalo. Vendar, če on obišče mene, potem pokliče uh, kraj, v kraj Lule, ki je 800 km severno, potem je to v okviru pavšalne cene in me to ne stane nič. Ta paradoks je zelo frustrirajoč. Jasno je, da obstajajo pomankljivosti na trgu, zlahka ocenimo, kaj te pomankljivosti so. To je najbolj sodoben trg od vseh. Ampak tukaj nimamo notranjega trga, ampak imamo 27 nacionalnih trgov. Včasih se trudim razumeti, zakaj modri ljudje pravijo, da moramo s tem prenehati, da moramo to ukiniti in tako naprej, ampak povedati želim, da je to podobno črno-beli televiziji. Dejstvo, da še vedno imamo sistem nacionalnega gostovanja in tako naprej, to je podobno kot črno-bela televizija. To je zelo staromodno. To je izziv za operaterje, ampak tudi za nas. Rešiti se moramo tega temeljnega problema. Drugače bomo v neskončnost govorili o zgornjih mejah cen. Vsak si želi, da bi te zgornje meje bile niže, ampak ne bomo jih mogli spremeniti. Če se ozremo nazaj. Problem zgornjih mej cen je bil naslednji. Gospod Lamberts je to že omenil. Omenil besedo kartelin. Ampak zgornje meje cen dejansko ustvarjajo kartele. Kajti? Legitimnost dajo fiksni cenam. In Prav temu smo priča, cena se niso nič zmanjšale. Zahvaljujem se Angeliki za njeno predstavitev, zato ker tudi sam podpiram ta bolj sodoben pristop, ki ga predlaga komisija. Razpravljamo o ločevanju in tako naprej. Ampak. Angelika in jaz že sodelujemo o, na področju več tem v zvezi s telekomunikacijami, ampak moramo imeti celokupno, celokupen pristop tukaj. Gospod Rubih je omenil brezžične telekomunikacije v parlamentu, lahko kličemo po brezžičnem omrežju s pomočjo različnih uh, aplikacij, naprimer Skype ali tako naprej. Te aplikacije zauvidajo problem. Poskrbeti moramo, da ko obravnavamo to zakonodajo, ne rešujemo starih problemov, ampak odpiramo vrata za nove rešitve. Imamo poslovne modele za ločevanje, ampak ustvarjati moramo tudi nove priložnosti. Zelo zadovoljen sem, da eh, je odbor prej tako podprl novo mm, politiko v zvezi z radijskim spektrom. Tako, bi lahko imeli nove priložnosti, morda za vse evropske licence. Tako bi se rešili dansko-švedskega problema, pa tudi drugih problemov, odprli pa bi tudi vrata za nove tehnologije. Zato je zelo pomembno, da ne oviramo razvoja s svojim delovanjem, ampak moramo imeti perspektivo. Sedaj smo v času črno-bele televizije. Naš cilj pa mora biti, da se čim prej eh, lotimo dobe barvne televizije. Hvala. Eh, ja, Gospod Merkis, hvala lepa. Res je. Življenje v preteklosti, življenje v prihodnosti, ta analogija s črno-belo televizijo in tako naprej. S tem se strinjam. Tukaj govorimo o prisilno uvedenem sistemu. Morda sem naivna, ampak ne razumem, zakaj moramo govoriti o zgornjih mejah cen. Če res imamo notranji trg in če, če si zato prizadevamo v Evropi, to pomeni, da imamo trg, kjer ni ločevanja med nacionalnimi in evropskimi operaterji. Zato ne bi smelo biti pomembno, ali prestopiš mejo ali ne, kaj ti je imamo en evropski trg. Zato ne sme biti pomembno, ali si na nizozemskem, v Belgiji ali v Strasburu. Cena mora povsod biti enaka. Če na to gledam tako, potem se takoj pojavi vprašanje zgornjih maloprodajnih cen za leto 2016. Mislim, da bi to morali bolj natančno preučiti. Izvesti bi morali oceno. Morda bi ta sistem morali sprejeti, čeprav ni nobenega jamstva, da bodo cene potem nižje in da bo tak sistem zagotavljal več zaščite za potrošnika. Imam pa še eno vprašanje z vidika potrošnikov. Vsi smo potrošniki, tudi sama pogosto uporabljam gostovanje. Zanima me, ali bo potrošnik sploh vedel, kaj podpisuje, ko podpiše pogodbo. Vedno več je različnih pogodb, naprimer posebne ugodnosti za določene države, ZDA so vključene v določen svežen, Azija je vključena v drug svežen. Zanima me, ali je to dejansko tako um, občutljivo, cenovno občutljivo, kot menimo. Potrošniki morajo imeti pregledne informacije, zato da se lahko ustrezno odločijo. Strinjam se z Lambertom. Mislim, da ne smemo dovoliti, da se vzpostavi kartelski sistem. Želimo zagotoviti konkurenco in odprti trg med eh, veleprodajnimi in maloprodajnimi cenami so razlike ogromne marže so preprosto previsoke, to moramo rešiti. Zagotoviti pa moramo tudi ustrezno raven zaščite za mladoletnike. Mladoletniki zelo veliko uporabljajo digitalno tehnologijo in njihovi starši morajo za to plačati. Hvala.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 emissions. in line with the whole creation of, of my portfolio, of course, it does not mean that then you have a big budget. To ne pomeni. climate action. no, it's how can we sort of have. Kako se naj to odzi, odraža na raziskavi, transportu, kmetijstvu, energiji, na vseh področjih in kako lahko potem to izrabimo za to, da iz, dosežemo cilje, ki smo si jih zasegli. Tukaj sem poslala zelo močen signal. Če govorimo na primer o energetski učinkovitosti, o tem, kako izboljšati energetska omrežja, pametnih števcih, če govorimo o tem, kako izboljšati učinkovitost stavb, veliko je področji, kjer bi ustvarjena delovna mesta lahko ustvarili hitro in eh, lahko bi jih ustvarili ravno v gradbeništvu, ki obupano potrebuje rast. To so delovna mesta, ki se ne bi potem selila na Kitajsko in pa drugam. Poleg tega naj omenim še nekaj stvari. Nedavno smo državam članicam in pa Evropskem parlamentu predložili dolgo pričakovani ukrep, ki um, predloga direktive o kakovosti goriv. Komisija se je odločila, da bo eh, naslovila vse um, nekonvencionalna področja z velikimi izpusti CO2 um, na koherenten način in uh, to bo veljalo tako za katranski pesek, kakor tudi za skrilavec. Uh, ta osnutek bomo predložili tudi parlamentu pregled. Pomembnost je pri tem zapomniti, da bo metodologija, ki jo uporabljamo za fosilna goriva, v skladu z eh, metodologijo, ki jo uporabljamo za biogoriva. Kar zadeva direktivo o kakovosti goriv, komisija trenutno zaključuje delo eh, pri presoji vpliva zakonodajnih predlogov, ki eh, zadevajo Eh, posredno spremembo rabe zemlišče zaradi eh, biogoriv. Vem, da ta predlog že zelo dolgo potrebujemo in mislim, da je tukaj potrebno zagotoviti, da proizvodnja biogoriv ne bo ogrožala varne oskrbe eh, z hrano v Evropski uniji. Vem, da smo za pripravo tega predloga potrebovali več časa, kot smo prvotno mislili, ampak Prav je, da smo pri predlogu zelo pozorni. Upam, da ga bomo lahko sprejeli še pred koncem tega leta. Rada bi povdarila še eno točko, gospod predsednik. In prepričana sem, da bo ta točka zanimiva tudi za uh, ta odbor in sicer gre za vključitev letalskega prometa v schemo trgovanja z emisijami Evropske unije. Mislim, da bi lahko o tem povedala veliko. Najbrž ste ugotovili, da je pretekli teden IKAO sprejel uh, eh, odločitev in veliko je bilo protestov. Pri tem pa si je potrebno zapomniti zgodovino. Že od leta 1997 poskušamo poskrbeti za uredbo na tem področju. Parlament, 27 držav članic in potem komisija smo se odločili, da mora letalski promet postati del emisije trgovanja z emisijami v Evropski uniji in to je v skladu z tem, kar se je IKA odločila že leta 2004. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo je namreč leta 2004 dejala, da bi bilo smiselno, da letalski sektor vključimo v schemo trgovanja z emisijami, če želimo eh, doseči podnebne cilje. Ko se je pripravljala ta zakonodaja v Evropi, je bilo seveda pomembno, da upoštevamo tudi konkurenčnost eh, evropskih eh, letalskih ponudnikov v primerjavi z ponudniki iz eh, drugih držav. Potrebno je enako obravnavati tako evropske, kakor tudi tuje ponudnike. Najbrž imate tukaj še veliko vprašanj in k temu se bomo še vrnili. Vendar pa tukaj ne gre samo za neko lepo igre, idejo, tukaj gre za zakonodajo in vedeti morate, da smo o tem eh, zelo dobro razmislili. V medijih tega sicer ne morete zaslediti, ampak eh, sodelujemo in se intenzivno pogovarjamo z vsemi državami, ki nasprotujejo vključitvi letalskega prometa v schemo trgovanja z emisijami. Če imajo tretje države primerljive zahteve, z zahtevami Evropske unije, potem uh, lahko omogočimo izjeme eh, pri vključitvi teh letalskih ponudnikov v našo schemo in o tem se pogovarjamo z Rusijo, Kitajsko in tako naprej. In še zadnja točka, videli ste eh, mnenje Evropskega sodišča iz 6. oktobra, gre za predhodno sodbo in Sicer gre tukaj eh, za zahtevo ameriškega letalskega prevoznika in Evropsko sodišče je podalo jasno mnenje. Dejalo je ne, eh, ni res, da bi bila evropska zakonodaja v neskladju z eh, mednarodnimi konvencijami, z načeli ICAO-a in tudi ni eh, res, da gre za napad eh, na letalske ponudnike. Toliko o tem, kaj počnemo v Evropi. Najbrž boste imeli veliko vprašanj v zvezi s tem. Ampak zavedati se je potrebno, da so tudi novice v medijih včasih povsem napačne. Videla sem, da je bilo navedeno, da naj bi se cena letalske vozovnice za prevoz iz Evrope v Ameriko eh, zvišala za 50 dolarjev ali nekaj podobnega, ampak tukaj gre v resnici za 10 evrov. Torej, Za let iz Londona v New Yorka gre za 1,5 evra eh, in za 2 evra, če gre za let iz Londona v Peking. Težko bo najti nekoga, ki bi se želel ustaviti v Abu Dhabiju ali pa v Dubaju, zato da bi privrčeval uh, 2 evra. Če si nekdo že lahko privošči letalsko vozovnico za let iz Hongkonga ali pa Pekinga v Evropo, potem ne bo letel preko Abu Dhabi ali pa Dubaja, zato, samo zato, da bi privrčeval 2 evra. Gospod predsednik, če dovolite, bi povedala še nekaj o naših prednostnih nalogah za prihodnjo leto. Eh, najprej seveda želim pravočasno izvesti svežen eh, podnebnih in pa energetskih ukrepov, čeprav posebej, ko gre za tretje obdobje izvajanja scheme trgovanja z emisijami, ki se bo pričela leta 2013. Poleg tega imamo veliko pomembnih pobud na področju eh, boja proti podnebnim spremembam. Tukaj gre za uredbo o izpustih CO2 za avtomobile in pa kombije. Eh, želimo eh, znižati eh, prometne izpuste in uspodbuditi inovacije na tem področju. Poleg tega je potrebno veliko storiti tudi na področju pomorskih izpustov, kot sta to zahtevala Evropski parlament in pa svet, še prav posebej, če ne bo nobenega mednarodnega sporazuma do konca leta 2011. Gospod Eh, komisar za promet eh, Sim Kalas in pa jaz eh, sva organizirala več sestankov v preteklem letu z različnimi predstavniki sektorja in pogovarjali smo se o tem, kako izvesti to zahtevo parlamenta, če bo to seveda potrebno. Poleg tega pa nameravamo izboljšati tudi zakonodajo. fluoriranih eh, plinov. Eh, poročilo je bilo pred kratkim sprejeto in želimo znižati eh, izpuste tudi na tem področju. Poleg tega pa moramo aktivno sodelovati tudi pri mednarodnih pogajanjih in doseči moramo zavezujoč sporazum v skladu z našim ciljem znižanja oziroma omejitve zvišanja temperature na dve stopinji. V Durbanu pa se moramo osredotočiti predvsem na dve zadevi. Kako izvesti cilje, o katerih smo se že dogovorili v Cancunu. Morda se to zdi nekoliko dolgočasno za politike, ampak lahko vam povem, da imamo zelo dolg seznam ciljev, ki jih bo potrebno še izvesti. Ni dovolj, da samo sprejemamo odločitve, da jih eh, zapišemo na papir da določamo, eh, pogoje na področju uporabe tehnologije, na področju posredne rabe zemljišč, eh, na področju boja proti podnebnim spremembam na splošno. Vsem tem se bo potrebno pogovarjati v, v Durbanu, potem pa bo potrebno razpravljati tudi o letalstvu, o pomorskem eh, prometu. Potrebno razmisliti tudi o tem, kako lahko bolje porazdelimo eh, projekte, kako lahko pomagamo najbolj eh, ranljivim državam in tako naprej. Vse to bomo obravnavali torej na prihodnji podnebni konferenci v Durbanu. In še to, gospod eh, predsednik, gre še za vprašanje drugega obdobja po Kyoto. Najbolj boste o tem še več slišali, ko bo organizirana novinarska konferenca. Evropska unija naj bi sprejela drugo zavezojoče obdobje po kjotskem eh, protokolu. Ob koncu prihodnega leta se bo namreč eh, izteklo prvo obdobje zavez po kjotu. In naše mnenje je sledeče. Ja, Evropska unija je pripravljena sprejeti novo zavezojoče obdobje, če tudi vemo, da Rusija, Japonska in Kanada tega ne bodo storile. Vendar pa smo zelo jasno povedali tudi, da bomo to storili le pod določenimi pogoji. In ti pogoji so povezani z podnebno integriteto, o tem pa ne želim razpravljati. Poleg tega pa tudi pod pogojem, da nam druga pomembna gospodarstva povedo, kdaj se nam nameravajo pridružiti. Kdaj bodo sodelovala pri naših prizadevanjih in kaj to pomeni? Ne moremo imeti zavezujočih eh, ciljev, ki jih eh, želimo v Evropski uniji. To lahko storimo le v Durbanu, ko bomo videli, kaj se dogaja v ZDA, kaj se dogaja druge po svetu. Vendar pa zakaj bi Evropa gradila ta most, zakaj bi uh, sprejemala oziroma zakaj bi razmišljala o sprejemu drugega zavezojočega obdobja po Kyoto, če se nam drugi pri tem ne bodo pridružili. Zaradi tega mislim, da je potrebno določiti časovnico v Durbanu. Časovnico, pri kateri bodo sodelovala vsa velika gospodarstva, ZDA, Brazilija, Kitajska in tako naprej. Te države morajo povedati, kdaj so pripravljene sprejeti zavezujoče cilje. Danes imamo dvotirni pristop države v razvoju, ki lahko počnejo vse na prostovoljni osnovi, nimajo pa nobenih zavez, medtem ko imamo razvite države eh, obvezujoče zaveze. In moje vprašanje je sledeče. V današnjem svetu, kako dolgo naj še nadaljujemo z tem dvotirnim pristopom. Je Kitajska država v razvoju kot Mali in Malawi? Moramo se zavedati, da živimo v enem svetu in tradicionalno razvite države bodo zaveze sprejemale prej kot pa države v razvoju, ampak ne vem, zakaj ne bi bila pravna osnova ista. To je eno izmed pomembnih vprašanj, s katerim se bomo ukvarjali v Durbanu. Najbrž si lahko predstavljate, da ta razprava ne bo lahka, vendar pa se najbrž strinjate tudi, da smo v 21. stoletju medsebojno odvisni in da pravnega bremena ne more nositi le majhna skupina držav. Thank you včeraj nam je bilo rečeno, da države, ki niso članice OECD-ja, prispevajo 70 odstotkov k povečanju rabi energije. Torej je povsem jasno, da je potrebno države v razvoju vključiti v rešitev ali pa ne bomo ostali pri zvišanju eh, temperature za manj kot dve stopinji. Že dolga leta se pripravljamo na to, Durban je sedaj naša priložnost, vendar pa eh, mislim, da je potrebno najprej ugotoviti, kdaj nam bodo sledile tudi druge države. Tukaj je tudi vprašanje financiranja. Seveda vemo, da je financiranje zelo pomembne. Evropska unija izpolnjuje zaveze, ki jih je podala v Kopenhavnu, ampak v Durbanu ne bomo mogli eh, sprejeti rešitve glede eh, dolgoročnega financiranja, če ne bodo sprejeti odločitve tudi na drugih področjih. Ne moremo zagotoviti financiranja, če ne bomo zagotovili tudi izpolnjevanja eh, zahtev. Potreben je uravnotežen svežen. No, takšna je situacija tri tedne pred Durbanom in ne dvomim v to, da pogajanja zagotovo ne bodo lahka, vendar pa se veliko držav približuje stališču Evropske unije, razumejo, da ne moremo sprejeti drugega zavezojočega obdobja brez kakršnih kolih pogojev, kajti potem bi težko dejali, da bo podnobna, podnebna konferenca v Durbanu uspeh. Če želimo znižati izpuste CO2, -ja, potem eh, se morajo k temu zavezati tudi druge države. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, zahvaljujem se gospe komisarki za predstavitev trenutnih aktualnih tem, ki se obravnava sedaj in prihodnosti. Um, najkar povabim besedi tiste, ki se javili besedi. Prva je Jor Romana Jordan Cizel. Eh, hvala lepa predsedojoči in uh, najlepša hvala uh, eh, gospej komisarki. Um, ker ste vedno tako odprti za diskusijo z nami, tako v odboru in veko tudi v odboru ITRE. Imam pa uh, tri uh, kratke komentarje. Uh, najprej uh, omenili ste Kaži pot uh, 2050 in njegov sprejem naslednje leto. Upam, da, uh, da, se bodo, uh, da se bo razpoloženje v svetu, um, da bo postalo bolj optimistično, da bo to možno. Tudi v parlamentu obravnavamo ta dokument. Uh, Eh, menim, da je izredno pomembno eh, za gospodarstvo, da ima dolgoročne usmeritve, da ima dolgoročen kažipot, kakšni so naši cilji. Eh, hkrati pa je za gospodarstvo pomembna tudi stabilnost. Tako da bi vas v zvezi s tem vprašala tudi, vprašala, kaj je vaše mnenje, vaše osebno, ne neko formalno uradno stališče, če sploh če bo uh, kaži pot dvajset petdeset sprejet kaj moramo nujno spremeniti že do leta dvajset um, to je eno vprašanje druga stvar je uh, omenili ste proračun in pričakovanja da vsaj dvajset odstotkov denarja iz proračuna naj bi šlo za podnebne spremembe. Pravzaprav sama mislim, da če smo resni, bi moral biti ta delež še večji, kajti tu gre za, tako za gospodarsko rast, gre za razvoj podeželja, kmetijstvo, strukturne in kohezijske sklade. Um, sama pa bi uh, rada samo opozorila, da je, da je evropski proračun pravzaprav v glavnem podpora velikim projektom. Uh, pri, eh, ko pa govorimo o podnebnih spremembah, so pomembni tudi manjši projekti. Eh, zato je pravzaprav tu prošna, da bi tisto, kar je, eh, kar je označeno z znako podnebne spremembe, da bi dopuščalo pravzaprav projekte, ki so potrebni, ne samo veliki, ampak tudi manjši projekti. In tretja stvar, Durban, zelo pozdravljam vaš pristop Eh, resnično se mi zdi um, uh, potreben tak realističen pristop in nastop Evropske unije na konferenci v Durbanu. In, uh, imam pa pravzaprav dve vprašanje oziroma ja, najprej vprašanje glede Kyoto 2. Uh, dejali ste, da Evropska unija pravi da, vendar pod določenim pogojem in ta pogoj je, da se nam pridružijo tudi ostale, da tudi ostale večje ekonomije se pridružijo našim naporom. Eh, zanima me, kdaj in kakšne naj bi bile te zaveze, kajti vemo, da eh, po eh, priporočilih strokovnjakov bi morali globalne izpuste emisije začeti zniževati najkasneje do leta dva tisoč petnajst v tem, pri tem optimalnem scenariju. In druga stvar glede Durbana. Eh, menim, da je izredno pomembna realizacija tehnološkega mehanizma in da bi tu morali pravzaprav narediti vse, da bi takoj začeli eh, uveljavljati eh, načelo, da se po svetu uveljavljajo oziroma gradijo na novo le najboljše možne tehnologije. Ni treba čakati na nek dodaten razvoj, mi že imamo najboljše možne tehnologije in eh, dogovor glede prenosa tehnologij in uveljavljanja najboljših možnih tehnologij je nujno potreben. In pravzaprav po mojem mnenju eh, ima prvenstveno vlogo. Danke sehr, Frau Merkis. Hvala lepa, gospa Merkis. Uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisarki za obširno predstavitev. Naj najdem svoje zapiske. Torej, vsi danes govorijo o inovacijah, ampak uh, meni se zdi, da je težko doseči te inovacije. Um, gre za neko spolsko področje, ne uspemo tega dobiti trdno v naš uh, prijem, zato nam stvari uhajajo iz rok. In uh, enako opažam v zvezi s temi načrti komisije. Um, vidim, da se nagiba k raziskavam, ne pa dovolj k inovacijam. Eh, to je neka modna beseda, ki se jo prekomerno eh, uporablja, ampak eh, nič več kot to. To je samo splošna pripomba. Govorimo tudi o zeleni rasti. Zeleno je sedaj pod pritiskom zaradi trenutne krize in zato me zanima, kako bomo uspeli dati spodbudo zelenemu delu rasti. Še vedno se mi zdi, da veliko investicij poteka v druge smeri no, potem eh, seveda mora biti rast vezana na delovna mesta in ne želimo, da bi se delovna mesta izgubljali eh, v škodo Kitajske. Čeprav se to dogaja, eh, videli smo to na primer. V primeru direktive ROS ne uspeva nam izvajati direktive na ta način, da bi prepovedali soradne plošče, ki se jih uvaža iz Kitajske in nam ne uspe zaščititi našega trga. Eh, mi imamo boljše in eh, bolj trajnostne proizvode, kot jih imajo drugi trgi. Zato moramo temu posvetiti več pozornosti. Eh, in to se mora zgoditi v zvezi z vsemi direktivami. Moramo preveriti, ali ta direktiva dejansko pomaga k ustvarjanju delovnih mest oziroma ali je sicer okolju prijazna, ne pa prijazna uh, zaposlitvam. Zdi se mi, da je podnebje v zadnjih letih dobilo neko novo razsežnost in eh, to pomeni eh, eh, redko surovin, potem tudi učinkovitost virov. Veliko se govori o izčrpanosti naravnih virov. In vi se zelo osredotočate na emisije CO2. Zanima me pa, kje je tista sinergija z uničikovitostjo virov, z Rijom plus 20 naslednje leto. Eh, ni dovolj, da imamo energiji prijazne emisije CO2 eh, oziroma proizvode, ki so temu prijazni. Želimo tudi, da, so, da poskrbijo za učinkovitost virov, kajti to je med seboj povezano. Naj vse skupaj eh, še poglobim. Vprašanje učinkovitosti virov. To je izredno pomembno, to lahko poskrbi za ustvarjanje novih delovnih mest eh, in to lahko ima tudi pozitivne učinke na področju emisij CO2. Vendar pa nam ni uspelo razširiti direktive o eh, energetski učinkovitosti na um, zasebna stanovanja, na javna stanovanja, ehm, oprostite, na socialna stanovanja. Vse skupaj smo omili samo na, javna, na javne zgradbe. Zakaj ne bi to razširili na vse zgradbe? Potem še eh, letalstvo. Res je, tukaj moramo biti ambiciozni. Eh, to je načrt, ki ga pripravljamo že dolgo in zato mislim, da bi sedaj morali tukaj prevzeti vodilno vlogo. vendar pa se tako zelo dobro spomnim Kopenhagna, tako zelo mislim na to, kaj se je tam zgodilo. Mi smo bili zelo pogumni in ambiciozni, ampak uh, ni nam uspelo pridobiti drugih na našo stran in uh, strah me je, da se bo enako zgodilo z letalstvom, za schemo ETS. Bojim se namreč uh, maščevanja. Kaj uh, se bo zgodilo, če bomo prepozni? kaj se bo zgodilo, če bomo. Če se bo zgodilo, da bodo naša podjetja bankrotirala v trenutni finančni in gospodarski krizi. Dobro, morda bodo na koncu ZDA in pa Kitajska se pridružile našim uh, uh, prizadevanjem, ampak morda bo to pirova zmaga in bo na koncu naše, naša podjetja pokupila Kitajska. Torej, če se želimo lotiti vprašanja letalstva, zakaj potem ne spremenimo pravil glede DDV, zakaj eh, ne omogočimo vseh izjem, ki smo jih eh, tukaj omogočili letalskemu sektorju. In ne na zadnje, eh, popolnoma se strinjam z vami. Izvajanje je izredno pomembno. Pomembno je imeti dobre načrte, še bolj pomembno pa je to, da te načrte dejansko izvajamo. Eh, in to na takšen način, kot smo si zamislili. Torej, vsi si želimo nekega dogovora eh, v Drbanu, eh, to nam ni uspelo v Kopenhagnu, imeli smo delen dogovor v Cancunu. Ali ne bi bilo bolje, če bi si v prihodnosti prizadevali za manjše dogovore, ki bi nas na koncu vseeno pripeljali do naših ciljev? Hvala in so srečo. Kolegin Hall kolegica Hall. Hvala lepa komisarki za obširno in informativno predstavitev. Um, to nam je v veliko pomoč. Želela pa sem uh, vas zaprositi za nekaj dodatnih uh, pojasnil. Zanimivo je bilo to, kar ste povedali o direktivi o kakovosti goril. Uh, hvala lepa za vašo podporo v zvezi s tem. Eh, sestali ste se z eh, poslanci ob večjih priložnostih. In eh, zanimivo se mi je zdelo, da povdarjate to, da bi imeli specifične pošaljne vrednosti za vsa goriva. In postavili ste usporednico med tem, kar zahtevamo za fosilna goriva in pa med tem, kar zahtevamo za biogoriva. In eh, zanima me tudi ta eh, posredna sprememba uporabe zemlišč. V zvezi s tem eh, kroži marsikatera govorica in pa teorija, ampak zanima me, kaj konkretno bo komisija predlagala v zvezi z predlogom o posredni spremembi uporabe zemlišč. Ali bomo imeli ločene vrednosti za vsak. Za, vsak, za vsako za vsako področje biogoriv. In eh, ne nazadnje, zanima me, ali trenutno pripravljate kakšno racionalizacijo ali povezavo med eh, direktivo o kakovosti goriv in pa predlogom o posrednjem spremembi uporabe zemljišč ali razmišljati o kakšni povezavi, bodi si na uraden ali neuraden eh, način. Drugo vprašanje se nanaša na Durban. Omenili ste mehanizme čistega razvoja in s tem povezane probleme ter eh, nezmožnost te scheme, da bi imeli kakšne uspešne projekte za uh, manj razvite države, zlahti za, zlasti za podsaharske države. Zanima me, v kolikšni meri sodelujete z komisarjem Pibalksom in pa z njegovimi prizadevanji za dostop do energije za vse. Na kakšen način bi mehanizmi čistega razvoja lahko pomagali doseči cilje na področju dostopa do energije? Gospa Kravaljo. Hvala, gospod predsednik, hvala komisarki za zelo jasna pojasnila programa in pa pričakovanj za Durban. Moja vprašanja so povezana z Durbanom in pa z drugim obdobjem zavez. Mislim, da bo to pomembna in pa težka odločitev za Evropo. Eh, vi ste govorili o pogojih, In sama bi k vašim dodala dva pogoja. Verjetno so tudi sami že razmišljali o tem, pa jih uh, niste podrobno omenili. Eden izmed pogojev se mi zdi obravnava industrij, kjer obstaja velika možnost eh, selitev virov CO2. Obravnavo teh sektorjev bi lahko povezali z zavezojočimi cilji za gospodarstvo. Lahko bi imeli nekakšen sektorski dogovor eh, za te ciljne sektorje. Eh, torej, to bi lahko povezali z obstoječo obravnavo znotraj kjotskega protokola. Imate mm, gospodarske cilje za posamezno državo in pa globalne cilje za določen sektor. Na nek način se to že počne na področju letalstva in na nek način na področju uh, gozdarstva. na ta način bi upoštevali uh, tiste sektorje v Evropski uh, uniji, ki bi lahko bili prizadeti, ko gre za podaljšanje tega drugega obdobja zavezi. Zanima me, ali ste uh, razmišljali o tem in ali bo to del pogajanj. Eh, drugič, govorili ste o prizadevanjih, da bi na drugačen način oblikovali eh, mehanizme čistega razvoja. To se mi zdi pravilno, kajti eh, ta mehanizem ne izpolnjuje glavnega cilja, torej znižanja cen in pa spodbudo razvoju nerazvitih držav. ampak eh, zanima me, ali bo to pogoj za to drugo obdobje zavese, torej ta drugačna oblika čistih mehaniz eh, mehanizmov čistega razvoja. Mislim, da bi ta druga faza morala imeti, morala zajemati eh, CDM, ampak drugačne CDM. Zanima me, če razmišljate tudi o teh dveh pogojih in kakšno je vaše mnenje o tem. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne noch. Hvala lepa. Tudi sam bi želel zastaviti vprašanje. Eh, v zadnjem času veliko berem v parlamentu in pa druge o tem, da si moramo prizadevati za sodelovanje z najmanj razvitimi državami zaradi emisij CO2 in tega ne razumem popolnoma. Zakaj bi se posvečali tem eh, manj razvitim državam? Ehm, tam obstajajo čisto drugačni potencijali za emisije CO2. Ne vem, eh, kaj ima eh, to opraviti s tem, da se dogovorimo z Malijem pa z Burundijem, če eh, gre pravzaprav za Kitajsko, Indijo in pa druge države. Morda sem tukaj kaj narobe razumel. No, tukaj bomo prekinili krok vprašanj in bomo dali komisarki možnost, da odgovori na vprašanja. Ehm, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej odgovor gospe eh, Jordan Cizel, eh, nekaj o kažipotu. Kaj bi bila eh, tista razlika, če bo sprejet kažipot ali ne? V skladu z kažipotom bi najprej dali velik povdarek na energetsko učinkovitost. Mm, to ima opraviti s tem, sprašali ste me, kaj bi bilo drugače v letu 2020. Potem bi morali okrepiti prizadevanja na področju energetske učinkovitosti v Evropi in zato sedaj, medna, eh, sedaj večletni finančni okvir in pa infrastrukturni svežen sedaj povezujemo s tem, kaj bojo naredile države članice eh, pri izpolnjevanju naših ciljev na področju energetske učinkovitosti. To je eden izmed, je eden izmed ciljev, ki smo jih postavili za leto 2020 in ne izpolnjujemo izpolnjujemo teh ciljev za enkrat še. Eh, čeprav je to ena izmed eh, najbolj strokovno učinkovitih eh, stvari, ki bi jih lahko naredili v Evropi. To je torej prvo področje, kjer bi občutili spremembo. Ampak moram povedati, da že čutimo učinke nizkoogličnega kažipota. Obstaja zaveza industrijskih sektorjev. Oni so si zastavili svoje lasne načrte. Veda, seveda mi ne moremo vsakemu sektorju povedati, kakšen je potencial v njihovem sektorju. Naslednji teden bo ena izmed velikih eh, industrij predstavila svoj lasten kažipot. In to se dogaja v različnih vejah industrije. Eh, Naprimer, eh, politika prometa. Ne samo mi v komisiji, ampak tudi države članice in lokalne skupnosti so začele se ukvarjati s tem, kaj so meniki, kakšne so vrednosti za leto 2020-2040, eh, kako se naj to odraža v različnih sektorskih politikah, eh, potem tudi um, kmetijska, skupna kmetijska politika postaja več. Uh, postaja bolj zelena, se pravi, vsak sektor si prizadeva za to, da bi bil bolj zelen. To so neposredne posledice uh, Eh, hvala lepa za to idejo o velikih projektih oziroma o tem, da podpiramo predvsem velike eh, projekte. Pri proračunu želimo sedaj doseči naslednje. Eh, želimo, da bi se povečala sredstva za z podnebjem povezana sredstva za program Life Plus. In to ravno zato, da bi dali spodbudo manjšim projektom. Obstajajo velike ideje, ki pa ne morejo napredovati, ampak našli bomo način, kako podpreti tudi te ideje. In pa potem, eh, to je v odgovor tudi eh, gospe Merkis, kaj pomeni ta modna beseda inovacije. Mislim, da imamo dober zgled za to, kaj lahko to pomeni. Eh, tako imenovana NRA 300, to je 300 uh, eh, milijonov um, dovolilnic, ki bi uh, jih namenili podporo tehnologijam CCS in pa tehnologijam obnovljivih virov v, Evrop, v Evropski uniji. Eh, prvi del sedaj ocenjuje Evropska eh, investicijska banka. Do 9. februarja se lahko odločijo o tem, eh, katerim projektom bodo dali prednost. In potem bomo leta 2012 lahko rekli, sedaj bomo začeli z tem konkretnim projektom. Uh, Eh, res je, ni dovolj, da je inovacija samo beseda. Eh, potrebno je poskrbeti za inovacije v različnih sektorjih. Eh, potem gospa Jordan Cizel je vprašala tudi, tudi gospa Karvaljo je to omenila, kakšni naj bodo pogoji, ki jih bomo predstavili v Drbanu. Torej, mi želimo, da bi države z visokimi izpusti CO2 se pridružile nekemu kažipotu, eh, ki bi do določenega časa, lahko je to leto 2015, bile pripravljene sprejeti podroben dogovor o tem, kdaj želijo sprejeti enake pravno zavezojoče ne cilje in zavezanosti, ampak za karkoli se bodo pač že odločile, to mora dobiti enako pravno vrednost kot pa naše zaveze. Potem eh, tukaj obstajajo še drugi pogoji, ki so zelo povezani in so povezani z okoljsko celovitostjo trenutnega sistema. Tudi tukaj moramo poskrbeti za napredek ampak eh, to ni zgolj nek namen, eh, da nam bodo nekega dne v prihodnosti sledili tudi drugi. Ne, vedeti moramo, kdaj podoziti pomembna korake pri teh pogajanjih. Naj bom jasna. Seveda to ni um, idealna pot, ki bi jo izbrala Evropska unija. Mi smo se že leta pripravljeni zavezati naslednjim korakom. Ampak moramo pač razmisliti o tem, kaj je dosegljivo, kaj je možno, kaj je izvedljivo uh, v sodelovanju z drugimi državami, z IDA, Kitajsko in pa drugimi in potem moramo začeti izpolnjevati ta kaži pot. Vsi vemo, uh, kje so problemi, vsi vemo, kako počasen je ta postopek. Eh, ni nam ostalo veliko časa, ampak to je pač edini postopek, ki ga imamo. Um, to je edina predstava, ki eh, jo imamo v mestu, eh, če lahko tako rečem. In uh, ni prav, da rečemo, vse skupaj nima smisla, je prepočasno, drugi nam ne pomagajo, kajti v trenutku, ko bi naredili to, uh, bi izgubili vse, kar je bilo dogovorjeno v zadnjih 13-14 eh, letih. Vse skupaj se mora nadaljevati na smisel način. Uh, ni smiselno, da rečemo samo eh, Norveška, Švedska in pa Nova Zelandija, mi se bomo zavezali, ostali pa ne, to ne bi imelo smisla. Eh, pa še na nekaj, kar je povedala eh, gospa Merki, se bom zavezala, eh, zanimalo vas je, kje je povezava za Rio plus 20 in tako naprej, učinkovitost virov. Tudi v sporočilu učinkovitosti virov lahko opazite, da posamezni portfeli v komisiji zelo sodelujejo med seboj. Naprimer, direktiva o obdavčevanju. Tudi, ko bomo uh, podali študijo o letni rasti, o tem, kako premakniti obdavčevanje iz področja dela na področje eh, učinkovitosti virov in tako naprej. Na ta način želimo povezati učinkovitost virov in pa podnebje na bolj celosten način v komisiji. Rio plus 20, eh, vsi ste, oziroma nekateri ste omenili tudi prizadevanje komisarja Pibalksa v Afriki. Sama mislim, da mora biti prednostna naloga Evrope to, da skušamo doseči dostop do trajnostne energije. To je eden izmed glavnih ciljev Rio plus 20. Vsi vemo, da lahko obravnava veliko različnih tem, tako da na koncu dobiš nekakšno božično drevesce, ne pa nobenih konkretnih uh, rezultatov. Ampak mislim, da bi dostop do trajnostne energije morala biti. Um, neka ključna naloga. Tudi Ban Ki-moon je prosil, da bi se to zgodilo in mislim, da bi to moralo biti eno izmed naših priporočil. Potem številni ste omenili tudi letalstvo. Gospa Merkis je odkrito povedala, da se boji nekega maščevanja, da bi se nam to maščevalo. Naj bom jasna evropska zakonodaja je pripravljena na ta način, da bi se izognili temu, da bi postavili evropska podjetja v slabši konkurenčen položaj tisti, ki protestirajo, eh, pravijo ali ne morete tega sprejeti samo za Evropo, mm, napravite v Evropi, kar želite, ampak ne dotikate se naših eh, letalskih družb. In jasno je, to bi pomenilo um, veliko slabši položaj za evropska letalska podjetja. To naj bi bila dobra rešitev. Eh, potem bi videli zelo kreativne eh, letalske poti, ljudje bi se na vse možne načine izogibali temu, da bi da bi leteli čez evropski letalski prostor in eh, na ta sistem ne bi dobili globalnega sistema. In večina letalskega prostora se pravzaprav nahaja nad oceani in zato ti prostori niso last določenih držav mi smo se želeli izogniti ravno temu, če neka letalska ali ameriška družba leti v Evropo, mora biti izpostavljena enakemu načelu onasnaževalec plača, kot pa evropske družbe, ki letijo iz eh, Evrope v Azijo ali pa v ZDA. Eh, vse to mora biti usporedno in ravno zato si prizadevamo. še nekaj moram povedati v zvezi s tem strahom pred uh, maščevanjem. Eh, Predstavljate si, da v Evropi pripravimo nek kos zakonodaje, ki je bil pripravljen pred uh, tremi leti in potem na isti dan, ko Kitajci na prvi strani Financial Times izjavijo, če ne boste spremenili vaše zakonodaje, bomo mi uh, spremenili našo zakonodajo ali ne bomo dali. Uh, ne bomo sprejeli ponud tega in tega podjetja. Torej, če bi se mi odzvali na takšne grožnje, potem bi se Evropa resnično znašla v težkem položaju. Eh, ja, če bi nam vsak, vsakič, ko nam kdo grozil zaradi naše zakonodaje, bi jo preprosto spremenili, to ne bi bilo trajnostno. Pa še nekaj v zvezi z eh, letalskim sektorjem. Američani so vse skupaj privedli pred sodišče in eh, če ne bo odločeno v njihovo korist, bodo morda sledili tudi naši zakonodaji. O tem se veliko pogovarjamo. Um, Fiona Hol je spraševala o posrednji uporabi zemlišč in pa direktivi o kakovosti goril. Uh, ja, razlog za to, da še nismo podali predloga, je to, da delo še ni bilo uh, končano. Delo poteka, pomembno je, da imamo ta uh, faktor posredne uporabe zemlišč, morda ta ne bo od vsega začetka popoln, ampak um, moramo spoznati to, da dejansko obstaja posredna sprememba rabe zemljišča. Vidimo velike dele zemljišča v Afriki, kjer se zemljišče, ki bi lahko bilo uporabljeno za lokalno proizvodnjo hrane, namesto tega uporablja za um, rastline, ki lahko ustvarjajo gorivo za nas in eh, zato sploh ni potrebno slediti uh, gibanju cen na trgu živil, uh, da veš, da to ni pravi pristop. Potem mehanizmi čistega razvoja, jasno je, da v zvezi s tem obstajajo določeni problemi. Ampak ta sistem se bo spremenil od 1. januarja 2013 v naši zakonodaji je že zapisano, da ne bomo sprejemali novih projektov CDM v um, razvizajočih se gospodarstvih, ampak samo v najmanj razvitih državah. Na ta način bomo skušali spodbujati več um, projektov mehanizmov čistega razvoja in sodelujemo z komisarjem Pibalksom v zvezi s tem. In uh, gospa Karvaljo, CDM ni pogoj za drugo obdobje zavez. Um, imamo druge zaveze, smo pa že spremenili našo zakonodajo tudi v zvezi z mehanizmi čistega razvoja. Torej, jasno je, če bomo v Evropi vlagali milijarde v glavne konkurente za to, da bi razvijali nove mehanizme čistega razvoja, namesto da bi se posvetili um, najmanj razvitim državam. Eh, to ne bi imelo smisla, zato smo poskrbeli za to spremembo. Upam, da bo to odgovorilo tudi na vprašanje gospoda Rojla. Posvetili se bomo najmanj razvitim državam, bomo pa spremenili mehanizme čistega razvoja. Do sedaj je 90 odstotkov. Eh, projektov šlo mali peščici držav, Koreji, Kitajski, Braziliji in pa Indija so bile tiste države, ki so dobile največ projektov in pa eh, denarja in mislim, da vsi vidimo, zakaj je smiselno to spremeniti. Hvala lepa za ta pogovor, za informacije, za to priložnost, da smo lahko tudi sami predstavili svoje argumente. Eh, glede na čas moram sedaj zaključiti našo razpravo, tudi tolmači uh, imajo svoje omejitve. Imamo še dva govornika, gospa Merki se je še javila k besedi. Samo še nekaj pripomp v zvezi z letalstvom. Seveda, popolnoma. Uh, podpiram vključitev letalstva v schemo ETS. Čeprav razumem, se, še, se, se večina evropskih družb s tem strinja, ampak problem eh, bo nastal, če bodo izgubile, dovolj, če bodo izgubile možnost za to, da vstopijo na naprimer, eh, ruski letalski prostor, če želijo eh, naprimer, leteti v. Kitajsko. Potem bodo izgubile vsaj četrtino svojega posla. In, uh Seveda ni potrebno, da spreminjamo naš program, ampak morda bi ga lahko začasno ustavili. Seveda govorim tukaj o mesecih, ne o letih. Ja, mislim, da ta razum vsak eh, razume. Gospa Kolarska Bobinska. Other business, can I say? <laughs> All right. Pod točko razno. Želim, da bi komisarja Oettingerja povabili med naše vrste, zato da nam pove, kako stojijo pogajanja med Evropsko unijo in Rusijo o izvajanju tretjega svežnja. Hvala. Pameten predlog. Zato si bomo prizadevali. Včasih pri komisarjih ni enostavno najti primerni termin, ampak danes nam je to uspelo in to nam bo uspelo tudi v prihodnje. Eh, no, gospa Hidegard bo še enkrat odgovorila. Smo. Čisto na kratko. Kasneje ta mesec bodo pri nas strokovnjaki iz Rusije, da bomo o tem govorili. Prejšnji teden sem bila v Moskvi in govorili smo tudi o tem med drugim. Toliko, da veste, ne gre za to, da sedimo in mencamo s prsti in čakamo, da se nekaj zgodi. Nečesa se morate zavedati. Res je, ta zakon začne veljati 1. januarja 2012. Ampak vsaka letalska družba že ve, koliko dovoljenic bodo dobili in dejansko bodo šele leta 2013 uh, eh, morali dobiti povračilo in tako naprej. Tako je zakonodaja pač oblikovana. Imamo več časa sedaj menite, da je 10. november, vse skupaj začne 1. januarja veljati, ampak ne, do 2013 imamo čas. Hvala, nasvidenje, do naslednjič. See you. See you